se začenja. Prva točka na današnjem dnevnem redu pa je skupna razprava o proračunu za leto 2012. Gre za poročino gospe Balcani in gospoda Fernandeša. Imamo poročilo o predlogu splošnega proračuna Evropskega unije za proračunsko leto 2012, kako ga je spremenil svet, vsi oddelki. In potem imamo tukaj še poročilo gospoda Bega, uporaba instrumenta prilagodljivosti. Zdaj bomo s razpravo začeli. Prvi pa bo spregovoril oziroma bo spregovorila naša kolegica Francesca Balcani, ki je naša poročevalka. Gospod Balcani, kar izvolite. Eh, eh, Hvala, gospod predsednik. Živimo v času krize, to ni le ekonomska, gospodarska kriza, gre tudi.